Pravo, gospe Auken, gre za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih vrečk. Pročevalko dobi besedo. Er Hvala lepa, gospod predsedajoči. Danes je zelo pomemben dan za vse tiste, ki smo obravnavali ta predlog. Go uh, delu podnebnega problema. 100 milijard plastičnih nosilnih vrečk se uporablja vsako leto. 8 milijard jih je v naravi kot um, nerešeni in neobravnavani odpadki. Če preučimo številke komisije, lahko vidimo, o kakšnem redu velikosti govorimo. Vendar tukaj govorimo o škodovanju mori, rib, ptic, in tudi narave nasploh. Ta problem moramo rešiti. Mislim, da je to največji problem v hierarhiji odpadkov v Evropski uniji. Preventiva je ključnega pomena tukaj. Poskrbiti moramo, da se spremejo ustrezni ukrepi in uh, Predlog komisije na začetku ni bil nič boljši od tega, kar imamo sedaj. Predlog je bil dejansko slab, imeli smo nekaj lepih želja, ampak eh, zahvaliti se želim kolegicam in kolegom za odlično sodelovanje. Najprej se želim zahvaliti kolegicam in kolegom, ki so bili vedno z mano, gospod Grebrandi in eh, kolega Lavija. Mislim, da nam je zagotovilo, uspelo zagotoviti dober predlog. Zahvaliti se je treba tudi italijanskemu predsedstvu za dobro upravljeno delo, kaj ti to pomeni, da sedaj imamo skupno stališče. O čem govorim? Govorim o občutnem zmanjšanju uporabe plastičnih vrečk. Do leta 2018 morajo države članice zaračunavati za vse plastične vrečke. Če nam bo to uspelo doseči, potem bomo naredili velik korak naprej. Na Irskem lahko vidimo izjemen primer. Cena plastičnih vrečk je bila postavljena relativno visoko in za 5 odstotkov se je zmanjšala poraba. To pomeni, da rezultate lahko dosežemo. 90 vrečk na prebivalca do leta 2019 in 40 do 2025. To je po mojem mnenju dober rezultat tudi prijatelji iz komisije so tukaj, zelo lepo jih je videti, ampak eh, nažalost moram reči, da so vedno znova delali proti nam. Našli so cel kup nerelevantnih ugovorov za to, da ne bi storili nič. Pravijo, da bi države članice morale ukrepati same, ampak države članice ne ukrepajo same. Torej, ne glede na občutne gospodarske dobička, ki bi jih lahko od tega imeli, komisija je izračunala, da bi privrčevali več milijonov zaradi tega. Ne glede na to, so oni proti. Vendar. Komisija nam je povzročala težave. Nikoli ne bom pozabila izraza na obrazu gospoda Timermansa, ko smo sprejeli odločitev, da predloga ne umaknemo. Sama sedaj tukaj stojim pred vami, štiri minute sem govorila in v tem času se je v Evropi porabilo na tisoče plastičnih urečk. 750 tisoč. Zahvaliti se želim vsem ki so na moji strani in tudi državam članicam, ki so prispevali k temu. Upam, da bo komisija menila, da je dejansko dobro, da ukrepamo na tem področju, kajti to je situacija, kjer lahko zmagamo vsi. Hvala. Senjor Vila. Hvala, komisar Vila. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Spoštovane poslanke in poslanci, dobro jutro. Danes smo tukaj, da zaključimo zakonodajni proces sprejemanja direktive, ki je namenjena reševanju zelo resnega in zelo prepoznavnega okoljskega problema. Gre za pretirano uporabo plastičnih vrečk in njihova, njihove odpadke. Mislim, da se te vrečke nabirajo mm, v našem okolju, pogosto v obliki odpadkov v morju. Če, ko so enkrat odvržene, lahko v okolju ustrajajo tudi več sto let v mikroskopski obliki in to ogroža um, življenje na planetu, še posebej v morjih. Plastične vrečke se vedno več uporabljajo. Trenutno se uporabi nekaj 100 milijard plastičnih vrečk na leto v Evropski uniji in vsako leto jih vsak porabi 200 to seveda tudi trati surovine in eh, vrečke predstavljajo simbol družbe, ki je ni mar za odpadke. Če bomo bolj smiselno ravnali s tem, bomo pokazali, da smo odločeni reševati problem, problem onesnaženosti mori. Plastični odpadki veliko prispevajo k onesnaženju mori, zato moramo prejiti z tega na krožno gospodarstvo. To je seveda globalen problem. Ukrepi so potrebni ne samo na ravni Evropske unije, ampak tudi širše. Zelo pomembno pa je, da mi opravimo svojo nalogo. Hiter dogovor v drugi obravnavi v zvezi z embalažo za zmanjšanje lahkih plastičnih nosilnih vrečk bi lahko zaključili že danes. So zakonodajalci, so na začetku zakonodajalnega procesa imeli različna stališča in jasno je, da naloga ni bila enostavna. Vendar, vse strani so si prizadevali za kompromis in kompromis imamo dejansko sedaj pred seboj. Še posebej pa se želim zahvaliti poročevalki Margarete Auken za zelo dobro opravljeno delo izboljšala je predlog komisije, zahvaliti pa se želim tudi poročevalcem v senci v odboru ENVI. Komisija pozdravlja dogovor, ki so ga dosegli so zakonodajalci, čeprav vključuje elemente, ki bi po mnenju komisije bili bolje rešeni v širšem kontekstu. Vendar, ta dogovor je vseeno dober, dober, zato ker imamo vsi iste cilje. Želimo omejiti porabo in um, zmanjšati uporabo plastičnih vrečk. Komisija bo podprla ta cilj. Hvala lepa. Bien, toma la palabra ahora y durante... Hvala lepa. Gospod Helveni, dve minute. Köszönöm szépen. Hvala lepa. Hvala. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, naj se vam najprej zahvalim. Zahvaliti pa se želim tudi gospe Avken. Skupaj s komisijo smo naredili resen korak naprej. Odpovedali se bomo slabi potrošniški navadi. Komisar je to omenil. S to navado moramo prekiniti, kajti 90 odstotkov plastičnih vrečk se zavrže in 8 milijard teh urečk na koncu konča v naravi ali, na, ali v odpadkih. Te navade se moramo rešiti, to je zelo slaba navada in sprejeti moramo bolj državljanom prijazen pristop. V Evropi to sedaj vse zanima, mislim pa, kakor je poročevalka že povedala, da so v več državah že našli rešitev za ta problem. Želim pa vas na nekaj opozoriti. Vi se lahko odločite. Lahko bi storili, kot so naredili na mačarskem, naprimer. Od leta 2011 se vrečke zaračunavajo in tam se vrečk porabi mnogo manj. Lahko pa bi uvedli tudi kvote, Kakorkoli že, vsi se morajo vključiti v ta proces. Govorimo o kompromisu in eh, vsem je jasno, da pod določeno mejo, mejo 15 mikronov, rešitve še ni. Ampak mislim, da moramo problem rešiti, to bi bilo prav gotovo zelo pomembno. Mislim pa tudi, da moramo skrbeti za evropsko okolje. Ne samo vlade, ampak tudi potrošniki. Tudi potrošniki morajo sprejeti ustrezno odločitev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Holventi, dobili ste modri karton strani kolega Frunzulike. Ali ga sprejmete? L'accepta, señor Frunzulli gospod Franzolika. Yes, yeah, I'm here. Tukaj le sem. Gospod Holveni, ali sprejmete modri karton? Very much. Um, in fact, mis... Gospod Holveni, govorite o izbiri. Govorite o kompromisu mislim, da ne smemo sprejemati kompromisov v zvezi s svojimi življenji. Ti izdelki zelo onasnažujejo okolje. Upam, da bomo na koncu komisijo in svet pozvali, da v celoti prepovejo uporabo plastičnih vrečk, ne da jih omejujejo ali zmanjšajo njihovo uporabo. A se ne strinjate z menoj? Hvala lepa. Seveda se strinjam z vami, ampak v tem primeru mora vsak najprej pomesti pred svojim pragom. Evropa pa res ne more storiti vsega. Trenutno smo v Evropi in vsaka država lahko gre dlje, lahko sprejme strožje ukrepe in Evropska unija mora temu slediti. Hvala signor <clears throat> presidente eh, mi permetta come prima cosa di ringraziare. najlepša hvala gospod predsedujoči najprej bi rada čestitala poročevalki gospe auken za opravljeno delo v zadnjih nekaj mesecih. Pogajanja tečejo že nekaj časa, italijansko predsedstvo je ponovno zagnalo proces, sedaj pa imamo skupino ukrepov za to. Države članice naj bi spodbujale k manjši uporabi lahkih plastičnih vreč, ker te onesnažujejo naše okolje, še posebej morje. Gre tudi za simbolično potezo. Učinkovito upravljanje, zmanjševanje odpadkov, na to se osredotočamo, ampak v preteklosti nismo bili vedno uspešni. Na kljub krizi je bilo proizvodnje teh vrečk vedno več, večja je bila in resno okoljsko politiko je bilo težko izvajati. Na tem gradimo, na tem temelji ta predlog. Pomembno je, da se začnemo boriti proti tovrstnim eh, elementom v začetku, pri proizvodnji da zmanjšamo samo proizvodnjo. Po mojem mnenju bo ta direktiva Evropske unije omogočila, da uporabi pomemben instrument za spodbujanje krožnega gospodarstva, ki prispeva k trajnostnemu gospodarstvu. Zmanjševanje uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk bo vplivalo tudi na učinkovitost eh, celotnega gospodarstva. To pomeni, da ne bomo več stran metali proizvodov, kakršne so lahke plastične vrečke, ampak se bomo osredotočali na tiste proizvode, ki jih lahko uporabljamo več kot samo enkrat. Osredotočali se bomo na, na primer, eh, zeleno kemijo za organsko proizvodnjo vrečk, na to vrstne stvari. Potrebujemo torej ambiciozne predloge eh, komisije za celotni cikel odpadkov hvala gospod predsedujoči in še enkrat hvala poročevalki. Pozdravila sem predlog komisije, ko je bil ta prvič predstavljen. Verjamem namreč, da se moramo boriti proti eh, plastičnim odpadkom, še posebej proti plastičnim vrečkam v okolju. Predlog komisije je bil precej prožen. Države članice so imele na voljo več različnih ukrepov, ampak zaradi predlogov sprememb, ki so bili sprejeti tukaj, je ta končni predlog nefleksibilen, preveč eh, preskriptiven je. Brez ocene učinka ne moremo kar zahtevati uporabo biorazgradljivih eh, vrečkih, lahko uporabimo za kompost. Mislim, da bi nekatere ukrepe bolje uh, eh, unesli v nadaljno delo po uh, zeleni knjigi komisije. Mislim, da bi lahko bilo problematično tudi načelo nediskriminacije in eh, sorazmernosti, kar se tiče eh, dobrega delovanja enotnega trga, pa prav tako ni vse jasno. Če bi komisija sprejela eh, vse takšne ukrepe, potem bi morali eh, določiti eh, ravni v direktivi sami. Ampak ne moremo kar sprejeti takšne ravni za vse države članice. Na koncu bi rada dejala še, da je gospa Auken dejala, da moramo narediti to, česar države članice same ne počnejo. To preprosto ni res. Tekom tega procesa je moja država članica nasprotovala pomankanju prožnosti, obenem pa je pripravila lastne ukrepe za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk in ti ukrepi sedaj veljajo. Ni torej res, da če države članice nečesa ne naredijo, da bo to naredila Evropa. Ne, to počnejo in to je najboljši način sprejemanja zakonodaje. Andi. Hvala, gospod Gerbrandi. You, Even... Hvala, gospod predsedujoči. Tudi v najbolj oddaljenih krajih tega planeta težko najdemo morskega ptiča, ki nima plastike. Eh, v želocu. Plastike, ki eh, ni prebavljena, ki lahko ubije to žival. In plastične vrečke so pomemben del vzrokov za onesnaževanje. Te živali, ptiči eh, in druge živali so v velikih težavah. V njihovih želocih najdemo na milijone plastičnih vreč. Ampak na vkljub temu imamo tudi dobre novice prvič, ti ogromni okoljski problemi niso tako zahtevni, kar se tiče rešitve, njih tako težko rešiti. Drugič, javna podpora za te ukrepe je zelo visoka. Rezultat, o katerem se pogovarjamo danes, je resnično primer dobrega sprejemanja zakonodaje na evropski ravni. Evropski parlament je spregovoril v en glas, tudi zahvaljujoč odlični poročevalki gospe Auken, ampak tudi zaradi dobrega dela predsedstva Italije, ki se ni osredotočila na to, da bi se izognila težavam uh, znotraj držav članic, ampak je dejansko želela rešiti nek problem. Problem, ki mu morda ostali v svetu ne bi postavili posvetili toliko energije. Ta zakonodaja bo v prihodnosti eden izmed največjih dosežkov Evropske unije v zadnjih nekaj letih, gospod komisar. Signora Forenza. Hvala, kolega, eh, kolegica Forenza. Presidente. Eh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. proizvajalci in distributeri, lobisti so pritiskali na vse pretege. Komisija pa ni nič kaj dosti naredila, kot je dejala poročevalka. Ampak kljub temu smo dosegli dogovor o zmanjšanju uporabe lahkih eh, plastičnih nosilnih vreč, kar se tiče ciljev za države članice, eh, cen in pa prepovedi prodaje. Mi se zahvaljujemo, gospe Auken. Zmanjšanje uporabe eh, plastičnih nosilnih vrečk bo privedlo tudi do zmanjšanja naše tendence, da smo del te potrošniške družbe. To ima namreč številne posledice za različna področja. 50 odstotkov porabe plastičnih vrečk eh, manj v treh letih 100 odstotkov manj v petih letih, to je bil izvirni cilj. Eh, biorazgradljive vrečke so lahko včasih eh, nevarne in pogosto se zgodi, da ukrepamo prepozno, ko gre za okolje. Države članice morajo spremljati izvajanje te zakonodaje v skladu s skupno metodologijo in eh, v skladu z metodologijo komisije. Še nekaj mislim, da bi moral proces spremljanja upoštevati tudi okoljske nevladne organizacije. Videli smo, kako se te borijo za pravično gospodarstvo in pravično Evropo. Hvala lepa, gospod Ivasi, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolege in kolegice. Najprej bi se rada toplo zahvalila eh, kolegici okoljevarstvenici Margret Auken za to besedilo in za dobra pogajanja za dober rezultat. Danes bomo glasovali o novi strategiji za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Plastične vrečke včasih preživijo 400 letja, preden razpadejo. Izdelamo jih iz eh, naftnih izdelkov, to je strup. Sprejeti moramo ukrepe, da zmanjšamo to onesnaževanje in eh, ta dogovor imamo sedaj na mizi. Uporabimo 200 uh, eh, plastičnih vrečk na leto na prebivalca, to bomo zmanjšali na 80 in na to še na manjšo številko. Naloga seveda ni bila preprosta. Gre za zaščito našega zdravja, našega ekosistema. Zanima me, če bi lahko šli še dlje. Eh, hudice nam razkriva v podrobnostih, kot pravimo. Govorim o eh, oksobiorazgradljivih vrečkah, naprimer. Te vrečke niso dejansko biorazgradljive. Razpadejo na milijone mikrodelcev namreč in še povečajo tveganje za ekosistem. To pomeni, da ko boste uh, jutri jedli kakšne školke, naprimer, boste v njih našli mikrodelce. In mislim, da bi komisija lahko šla precej dlje, da bi prepovedala tudi te oksobiorazgradljive uh, vrečke. Gre za upoštevanje interesov neke gospodarske niše, pozabili ste pa na zaščito biotske raznovrstnosti. Hvala lepa za skupino EFDT, Leonora Evi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prihajamo v končno fazo tega procesa sprejemanja zakonodaje in ta proces je bil predvsej bolj zapleten, kot sem sama pričakovala. Slišali smo alarmantne novice, ko smo naprimer eh, obravnavali oceno učinka. Videli smo, kakšen je vpliv na okolje, na floro in fauno, na morje, to je resnično resna in nujna tema. Komisija pa je pripravila tako neutemeljen predlog. Delo gospe Auken je bilo dobro, ampak komisija nažalost pri tem delu ni sodelovala tako, kot bi lahko, tako da je njene naloge otežila. Italijanska delegacija bo podprla ta dogovor. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Komisija je modro odločila, da bo imela posebnega komisarja za boljšo spremanje zakonodaje. To je pet, podpredsednik gospod Timmermans. Boljša zakonodaja je nekaj eh, nujnega. Na nizozemskem so bili vsi presenečeni, ko so ugotovili, da Evropska unija govori o eh, ukrivljenosti banan in dolžini lestev. Veseli nas, da je gospod Timmermans povedal, da eh, zakonodaje za plastične vrečke, uredbe za eh, plastične vrečke ne bo. To je tipično eh, nesmiseln predlog, ki je nespremljiv na evropski ravni. Ampak sedaj se je veter eh, obrnil in gospod Timmermans je pokleknil pred gospodom Junkerjem to še enkrat znova kaže, da ta komisija ni na pravi poti. Marsikaj obljubi, ampak na to teh obljub ne izpolni. Kmalo bom končal, gospod predsedujoči. Nažalost ste uporabili ves svoj čas. Peter Lize, Peter Lize za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri pripravi kompromisa o plastičnih ureškah. Zahvaljujem se poročevalki in pa Đorđu Helveniju, ki je bil pristojen za ta dosje eh, v imenu skupine ILS. E Tukaj se soočamo z zelo velikim problemom. V Tihem oceanu pluje otok iz plastičnih vrečk, ki je trikrat večji od Iberskega polotoka. In to, kar sprejemamo danes, je prvi korak za soočanje s tem problemom. Tudi v pogovorih z državljani in državljankami sem zaznal, da pozdravljajo eh, naše ukvarjanje s tem problemom. Uh, Sprejeli smo določbe v zvezi z eh, zmanjšanjem uporabe plastičnih vrečk, ampak všeč mi je, da smo ob tem izbiro sredstev prepustili državam članicam. Nismo sprejeli evropske prepovedi in eh, stavili smo predvsem na spodbude za države članice. Irski in skandinavskim drž državam je že uspelo uh, znižati število plastičnih vrečk na dramatičen način in to ne za prepovedjo, ampak z ustreznimi gospodarskimi spodbudami. Pozivam države članice naj stavijo na uh, tržno gospodarske ukrepe in ne na prepovedi. Eh, potrebni bo, bodo še naslednji koraki. Upam, da bo Evropska komisija upoštevala problem plastičnih vrečk tudi ko bo predložila predlog o krožnem gospodarstvu. Pri vsem skupaj ne gre samo za problem nakupovalnih plastičnih vrečk, ampak je treba ustrezne ukrepe sprejeti tudi drugot. Hvala lepa, gospod Ibršanji, vam želi zastaviti vprašanje o postopku modrega kartona. Ga sprejmete? Da, izvolite, gospod Sanji. Sem se pa na letu še getevnik osnovi. Najlepša hvala za to, da ste mi dali to možnost, gospa predsedujoča. V tej razpravi smo sreč, eh, slišali več ljudi, tudi gospoda Kliseja, ki je nasplošno govoril o tem, kakšne so pričakovanja držav članic. Govora je bilo tudi o potrošnikih. Tukaj v parlamentu pa ne moremo podajati takšnih splošnih izjav. Zanima me naslednje, gospod Lize. Govorimo o zmanjšanju porabe. Kakšni ukrepi so možni na tej strani porabe? Težko je o tem govoriti v takšni razpravi. Odpite. Gospod Lise, imate 30 sekund za odgovor. Hvala lepa za vprašanje. Eh, ko sem v trgovini, pogosto zavrnem plastično vrečko. Politiki moramo biti tukaj zgled, ampak eh, trgovci potem pogosto rečejo, ja, pravzaprav bi morali plastične vrečke prepovedati to pomeni, da se s tem strinjajo tudi državljani in državljanke. No, ampak eh, vseeno se mi zdijo boljši sistemi, kakršnega so uvedli recimo na Irskem, kjer zaračunavajo ljudem za plastične vrečke. To se mi zdi eh, bolj učinkovito kot pa prepoved. Hvala lepa, gospa Irače Garcia Perez za minuto in 30 sekund. Gospa predsedujoča, gospod komisar, direktiva, o kateri bomo danes zasovali v Evropskem parlamentu, gre dlje in je več kot učinkovit inštrument za izbris, da bi izbrisali iz našega okoljskega spomina te grozovite otoke plastičnih vreč, vrečk v oceanu. E, tudi na kopnem situacija ni e, veliko boljša. Plastične vrečke se razgrajujejo 150 let. Plastična vrečka je nekdaj simbolizirala potrošništvo, ampak sedaj želimo spremeniti naš gospodarski model, želimo si krožnega gospodarstva. Čaka nas še nov izziv, nova revolucija. Ta direktiva je več kot zgolj instrument, je primer eh, tega, kako lahko dosežemo prehod na trajnostno proizvodnjo, od dizajna do odpadkov, moramo izbirati materijale, ki so spoštljivi do okolja, iskati moramo alternative, plačati mora tisti, ki onesnažuje in pa uh, spodbujati je treba odgovorno potrošništvo. Uh, primerno se mi zdi, da smo klasificirali vrečke glede na njihovo uporabo in težo. Uh, Eh, na ta način bomo lažje dosegli ta zaželeni prehod na cirkularno gospodarstvo, eh, ampak komisija mora poskrbeti za eh, daljnosežne ukrepe. Želimo manj kot 40 vrečk na osebo na leto po letu 2020. Če nam bo to uspelo, bomo stavili na nov proizvodni model. To bo um, zelo, to bodo zelo velika prizadevanja za potrošniške države, ampak rezultati bodo neprecenljivi. Hvala lepa, gospod Pricele, naslednji. Hvala lepa, gospe in gospodje. Zmanjšanje števila plastičnih vrečk je nujno potrebno, kajti številke sedaj uporabljenih vrečk so šokantne. In zato se mora to v prihodnosti spremeniti gre za nesmiselno porabo surovin, gre za kratko življenjsko dobo teh vrečk in za njihovo škodljivost za okolje. To je danes razvidno predvsem v oceanih. Tukaj treba zastaviti ustrezne cilje in ukrepe. Pristop se mi zdi tukaj popolnoma pravilen uporabo plastičnih vrečk bi morali zmanjšati eh, z izjemo vrečk, ki so tanjše od 15 mikronov. Eh, pri tem ne smemo odpirati Eh, zadnjih urad eh, ne smemo dovoljevati, da bi proizvajalci sedaj proizvajali več plastičnih vreč, ki so tanjše kot en mikron, kajti s tem bi dosegli kontraproduktiven učinek. Hvala lepa, naslednja je Katrin Pirder za eno minuto. Hvala. 8 milijard plastičnih vrečk vsak ko leto vržemo stran. Na podeželju jih najdemo, v morjih, v rekah ubijajo eh, ribe, delfine in eh, druge morske živali. Edini način boja proti temu onesnaževanju je na evropski ravni. Sedaj se lahko znebimo takšnih eh, lahkih plastičnih vrečk v Evropski uniji. Približno 200 plastičnih vrečk na osebo bomo zmanjšali na 40 do leta 2025. To je pomemben korak naprej, s katerim bomo očistili oceane in pomagali uh, živalim. Konzervativni poslanci pa nočejo podpreti eh, teh ciljev. Liberalci v Združenem kraljestvu so se borili v vladi proti konzervativcem, zato da bi zagotovili eh, davek pet penjev na plastične vrečke do konca leta. Ampak v tem parlamentu so konzervativci pokazali pravi obraz, niso podprli teh omejitev. Kažejo, da niso zavezani k varstvu okolja takoj moramo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk in odpadkov. Hvala. Gospa Birder, dobili ste modri karton, dva modra kartona. Uh, najprej dobi besedo Judy Girling za 30 sekund. Um, Hvala. Naslednje vprašanje imam za vas, gospa Birder. A menite, da je predlog, ki ga imamo na mizi, boljši in učinkovitejši za Združeno kraljestvo, kot pa predlog, o katerem smo glasovali v britanskem parlamentu in ki so ga podprli tudi liberalni demokrati. Da, predlog na mizi je panevropski predlog, ki omogoči državam članicam, da sprejmejo lastne ukrepe in zmanjšajo uporabo plastičnih vrečk. Liberalni demokrati so v Združenem kraljestvu podprli davek za pet penjev, ampak ti ukrepi bodo različni v različnih državah. Še gospa Rivazi, ali tudi to sprejemate, gospa Bjerder? Še en modri karton, izvolite 30 sekund. Gospa Bjerder, dejali ste, da vas skrbi okolje. Kaj pa menite o tem, da nismo prepovedali uporabe oksobiorazgradljivih plastičnih vrečk? prepovedali smo tisto, kar je vidno, tisto, kar pa ni vidno, pa ostaja takšno, kot je, zato ker smo upoštevali interese industrije uporaba uh, takšnih biorazgradljivih plastičnih vrečk je problematična. Ne vem, če smo to rešili v tem uh, besedilu. Ampak, če biorazgradljive vrečke unesemo v reciklažni postopek, lahko pride do težav. Mislim, da si bomo morali ponovno pogledati tudi vprašanje biorazgradljivih plastičnih vrečk. Mislim, da jih ne bi smeli, smeli uporabljati kot uh, eh, nakupovalnih vrečk. Look, Ming, Eh, Hvala za priložnost, da se oglasim. Strinjam se s konceptom vzpostavitve davščin za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. To smo sprejeli tudi v moji državi, v Republiki uh, Irski in to uspešno. Pogledati pa si moramo tudi drugo plot, plat uh, te zgodbe. To je privedlo do uporabe več Eh, papirnatih vrečk in sedaj ne uporabljamo več eh, trajnostnih vrečk. Ta proizvodnja eh, uporabi več energije, več vode, to je bolj neučinkovito pri reciklaži. Nekdo je danes dejal, da moramo pripraviti alternativo. No, moja babica pozna to alternativo. Gre za uh, trajnostno uh, Eh, vrečko. Eh, mislim, da je imela v celem življenju tri takšne vrečke in to bi morali uporabljati. Države članice ne bomo prisilili v nič. Če jih prisilimo v kaj takšnega, potem tega ne bodo počele pravilno. Ukrepi morajo biti tam zato, ker si jih želimo. Države članice so tiste, ki se morajo odločiti za to. Gospod Mazuronis je naslednji za eno minuto. Mili kolegos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 Eh, okoljsko gospodarstvo mora postati bolj privlačno. Realne in izmerljive rezultate bomo dosegli samo, če bomo vse skupaj povezali tudi z eh, razumnimi cilji na področju uporabe plastičnih vrečk. Zato bi morali za to sprejeti neko formulo izračuna in šele potem zastaviti zavezujoče cilje in ukrepe. Potem tudi uvedba plačila za vrečke bi lahko, bila dobra, eh, bi lahko bila dober ukrep. Eh, paziti pa moramo na to, da strošek vrečk ne bo uračunan v ceno proizvodov. Eh, spodbujati moramo predvsem uporabo alternativnih embalaž. Hvala lepa, Franz Obermajer je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Že dolgo poznamo škodljive učinke uporabe plastičnih vrečk, predvsem za oceane in zato pozdravljam današnji predlog o odpravljanju vzroka za to onesnaženje. Ampak to je samo en korak v pravilno smer. Davčenje, ehm, količinsko določenje niso dovolj učinkoviti. Eh, plastične vrečke lahko še vedno pride v naše okolje in tam eh, ostanejo do 500 let. Um, odmakniti se moramo od tega ne, uh, obnovljive, ne obliv, obnovljivega vira. Uh, osredotočiti se moramo na biorazgradljive vrečke. Razmisliti moramo o tem, kako to doseči tudi pri steklenicah in pa sploh pri plastičnih uh, embalažah. Tukaj je treba spodbuditi raziskave in razvoj, svojo odgovornost morajo prevzeti tudi proizvajalci in potrošniki in to v prvi vrsti v državah članicah. Hvala lepa za minuto 30, dobi besedo Pilara Jusa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Plastične vrečke so vir velikih okoljskih problemov, zlasti v oceanih in morjih. V zadnjih 20 letih so države članice in podjetja si zelo prizadevala za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk in številim je to uspelo. Ta direktiva želi državam članicam ponuditi orodje za zmanjšanje količine takšnih odpadkov. Preprečiti želimo zastonsko razdeljevanje plastičnih vrečk. V moji državi so se te namere že poslužili eh, poslužili številni supermarketi. No, izjema so pa zelo tanke vrečke, ki so nepogrešljive za razsuto blago. E, to je dobrodošlo, kajti z uporabo teh tankih vrečk zmanjšamo prehranske odpadke. Čestitati želim poročevalki za delo, ki ga je opravila, tudi vsem poročevalcem v senci eh, v pogajanjih za svetom so dosegli zelo dober rezultat, tako da bomo danes lahko za široko večino podprli to direktivo. Hvala. Karin Kadenbach za minuto in 30 sekund. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. kot poslanci m, mm, imamo včasih težave pojasnjevati našim voljivcem, zakaj smo sprejeli določeno zakonodajo. Ampak tukaj se to ne bo zgodilo, kajti več kot 78 odstotkov evropejcev želi, da ustavimo ta tok plastičnih vrečk. Tudi v Avstriji se je 73 odstotkov prebivalstva izreklo za prepoved teh plastičnih vrečk. Sedaj smo storili prvi korak v to smer. Zmanjšali bomo uporabo plastičnih vrečk in pa okrepili uh, ozaveščenost potrošnikov. Pogosto. Eh, gre za takšno nedolžno ponudbo ali želite vrečko, ja seveda. In jaz bi apelirala na vse, naj eh, ne, vrečejo, tak, naj ne vržejo takšnih vrečk eh, stran, ampak naj, opazure, naj opazujejo kako hitro zraste ta gora plastičnih vrečk. In če pomislimo na to, da te vrečke uh, potrebujejo na stotine let za to, da razpadejo, potem je to torej resnično visoka cena eh, za to, da si olajšamo življenje za tiste pol ure, ko stvari v vrečki nesemo domov. V Evropski uniji v povprečju porabimo 200 do 400 vrečk na evropejca povprečno letno. In, uh, upam, da bo tudi v prihodnosti pritisk prebivalstva ostal dovolj močen, zato da se bomo še bolj zauzeli za zmanjšano uporabo teh plastičnih vrečk. Gospod James Nicholson je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ko je komisija predstavila delovni program za leto 2015, je Jean-Claude Juncker dejal, da si želi Evropska unija, ki bo eh, velika pri velikih projektih in majhna pri uh, manjših vprašanjih. Bojim se, da je primer današnje direktive, primer Evropske unije, ki je uh, zelo prisotna pri malih vprašanjih. Plastične vrečke se posod po Evropi uporabljajo uh, iz dneva v dan, ampak so zelo majhne, zelo majhne. Zmanjševanje vpliva na okolje, je seveda nekaj, kar lahko vsi podpremo. Kljub izboljšavam je ta eh, predlog za drugo obravnavo še vedno eh, nespremljiv. Mislim, da ne upoštevamo velikih eh, razlik med eh, porabo plastičnih vrečk v različnih državah članicah. po davku pet penjev smo zmanjšali pri nas za 72 odstotkov eh, porabo in eh, države članice so tiste, ki morajo prevzeti besedo. Frederik Kris, hvala, gospa predsedujoča. En plastični, ena plastična vrečka eh, se proizvede v petih sekundah, uporablja se deset minut in na to traja celotno življenje, da razpade. Dogovor med parlamentom in svetom je torej dober za to, da bi zmanjšali njihovo uporabo. Države članice bodo imele eh, izbiro, lahko bodo sprejele eh, različne ukrepe. Zmanjšati želimo uporabo plastičnih vrečk na osebo na 45 do leta 2025. To je razumno. Nažalost so razlike velike v državah članicah. Imamo naprimer štiri plastične vrečke na finskem, štiristo na polskem ali pa na portugalskem. To je razumno, ampak zelo eh, žalostno. Mislim, da bi lahko naredili precej več v Evropi in precej več moramo tudi narediti. Države članice so tiste, ki bi lahko uporabile najboljše prakse eh, severa Evrope ampak ne najdemo jih tudi na Irskem, v Luksemburgu in drugo, tiste, ki znajo dobro z vrečkami. Minute. Hvala lepa. Sedaj za eh, eno minuto gospod eh, Peter Mah. Gospe in gospodje, predlagal sem spremembo, eh, da bi preklicali to direktivo, ki preprečuje uporabo plastičnih vrečk v trgovinah lahko glasujete tako, da bodo ljudje sami odločili, kaj bodo uporabili za to, da nosijo svoje nakupe. Ne pocenjujte ljudi, oni reciklirajo, ko je to smiselno. Ko eh, potrebujem nek uvoj, eh, ki je lahko iz papirja, potem bom to tudi uporabil. Če uporabim plastiko, jo bom prav gotovo tudi potreboval. Eh, problem pa je v malih plastičnih vrečah. Uporabljajo pač eh, tudi eh, plastične vreče za to, da zavijajo določene stvari. Dvomim, da vi tudi uporabljate take vrečke in hkrati pa hočete to eh, prepovedati, to je hipokrizija. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jalk, tudi za eno minuto. Mikrofon, gospod. Uporabiti morate mikrofon. Spoštovane kolegice in kolegi, Površen pogled na to bosodilo, ki naj bi zmanjšalo uporabo plastičnih vreč, bi moralo biti pravzaprav nekaj, kar lahko sprememo soglasno. Tu gre za kompromis. Dejstvo je, da se pa pravzaprav tu uh, delamo iluzije. Eh, hkrati, uh, uh, ko to uh, predlagamo, uh, Eh, omogočamo tudi več prevoza. Eh, torej tu nimamo globalnega pogleda na to. Eh, treba je seveda razpravljati o alternativah, to smo videli tudi v trgovini in to je torej besedilo, ki je značilno za Evropsko unijo, preveč uzakonjuje in ne upošteva načela subsidijarnosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa eh, Šujca za minuto in pol. Najlepša hvala. Očitno je to eh, globalni problem in uporaba plastičnih vrečk je tudi simbol eh, naše družbe. Dobro je pravzaprav, da je prišlo do dogovora med svetom, parlamentom in komisijo. Parlament je tu tudi pokazal več senzibilnosti od komisije eh, spomnimo se indijanskega eh, reka, da smo si to zemljo sposodili od naših potomcev in mi se moramo tako tudi vesti. Plastične vrečke postajajo velik problem in eh, zaradi tega eh, menim, da je ta direktiva dobra, saj omogoča pravzaprav, da države članice uredijo to vprašanje eh, na najboljši način. Eh, pomembne so spodbude in ne eh, prepovedi. Eh, v določenih državah eh, smo priča tudi učinkom spodbud, naprimer na irskem in podobno. Kar pa zadeva Hrvaško. E, mene skrbi e, situacija na rekah in v morju in že večkrat sem govorila o tem, treba izpostaviti problem plastičnih vrečk, ki prihajajo z morskimi tokovi e, iz Albanije in se nanašajo na hrvaške plaže. Mi ne ogrožamo zgolj okolja, temveč tudi gospodarstvo. Tu imamo začaran krok, ogrožamo turizem. To pomeni, da moramo tudi najti način, način, kako bomo reševali ta problem s državami, ki niso članice Evropske unije. Hvala lepa, gospa Šujca. Modri eh, karton eh, gospoda Jakovčiča. Ali to sprejemate, gospod Jakovčič? 30 sekund. Najlepša hvala eh, poslanka Šujca, da ste sprejeli moj modri karton. Eh, rad bi vas eh, spraševal po uh, čezmejnem onesnaževanju, ki prihaja iz Albanije na obale Hrvaške, pa tudi po neretvi iz Bosne in Hercegovine. Ali menite, tako kot tudi jaz menim, uh, da bi morala Evropska komisija v pogajanjih z Albanijo, ki je kandidatka, uh, in Bosno in Hercegovino uh, to Eh, določiti kot pogoj za napredek pri pogajanjih. Se pravi, tu gre za vprašanje čezmejnega osnaževanja preko eh, Jadrana. To naj bi tematizirali v pogajanjih. Hvala lepa za to vprašanje. Uh, Eh, Jadransko morje je pol zaprto morje in vse države ob Jadranu bi morale imeti pravzaprav eh, iste predpise, niso pa seveda vse države eh, članice Evropske unije in zaradi tega tu izpostavljam Albanijo, Bosno in Hercegovino pa tudi Črnogoro, ki rešuje ta problem in zaradi tega bomo tudi v odboru za okolje ustrajali na tem, da se ti detajli unesejo v pogajalska poglavja. Pomembno je, da imamo isto ta pravila, kajti sicer ne bomo zaščitili uh, morja. Mi potrebujemo ista pravila. Hvala. Najlepša hvala za minuto in 30, gospa Biljana Borzan. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. O plastičnih vrečkah večina ljudi ne razmišlja, ko jih uporablja v eh, trgovini ali nabira v kuhinji. Večina med vami ima prav gotovo tudi kak eh, predal, ki je eh, nabito poln takih vrečk. To so tiste, ki pravzaprav niso v okolju, vendar večina pristane v naravi, je v rekah in podobno. Ko bo naslednjič mimo vas plavala taka vrečka se spomnite da ste imeli priložnost eh, da ukrepate proti temu eh, številke vrečke ki so zavržene v evropski uniji so eh, grozljive in ta direktiva zahteva od držav članic da zmanjšajo uporabo lahkih plastičnih eh, nosilnih vrečk in eh, moja država eh, ima manjšo porabo plastičnih vrečk od mnogih drugih držav članic in zaradi tega nam je všeč tak pristop. Menimo, da je v pogajanjih sprejet dober kompromis, ki bo omogočil zmanjšanje porabe lahkih plastičnih vrečk. Države članice lahko izpirajo način doseganja cilja in to pomeni, da se lahko prilagajajo svoji specifični situaciji. Prvi prvič v štirinajstih letih eh, se v evropski uniji uvajajo neobvezni eh, ukrepi za zmanjševanje eh, odpadkov in to priložnost moramo pozdraviti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Arne Gerike za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, kolegice in kolege, danes zjutraj na poti v Evropski parlament ob kanalu sem videl tri, tri vrečke uh, v vodi uh, na obrežju, nič reciklaže. Uh, Odlaganje v naravi eh, in eh, problem je globalen, ne moremo ga skrivati pod gladino vode. Na sto tisoče ton Eh, plastičnih odpadkov onesnažuje eh, svetovna morja. štirideset milijonov ton eh, je tam. vsako leto je, se pridruži novih trinajst ton. vsi že govorijo o sedmi celini med Kalifornijo in Havaj pluje otok plastičnih odpadkov, ki je večji od Indije. Svojim otrokom vedno pravim, da ne smejo vrečk potegniti čez eh, glavo, vendar točno na ta način umirajo živali eh, v morju in dobro je, da sedaj ukrepamo proti tej kugi. Eh, reciklaža je naša naloga, mi moramo to sedmo celino osvojiti in s tem razbremeniti okolje. Mislim, da moramo o tem imeti zelo intenzivno razpravo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Žoltan Balčun za eno minuto. Najlepša hvala. Mi smo spriča Eh, imamo tehnične težave, prekinjam vas. Ne slišimo tolmačenja v nemščino in tudi v druge jezike ne. Lahko ponovno začnem od začetka. Očitno je šlo za tehnični problem ali morda še enkrat poskusimo s tolmačenjem. Še enkrat, prosim. E, torej, te plastične vrečke se uporabljajo v grozljivih količinah v vsake državi članice Evropske unije in to eh, ima zelo velik učinek. Tu imamo grozljive eh, številke. Vsako leto se zavrže 8 milijard takih vrečk in zaradi tega moramo urediti eh, ta pojav e, jaz se zavzemam za to direktivo e, za to zakonodajo države članice lahko to prenesejo v svojo lastno zakonodajo in hkrati na ta način uh, imajo različne načine izvajanja mi moramo pravzaprav tudi urediti napačno označevanje kajti uh, okso razgradljive snovi uh, uh, in so pravzaprav napačno označene zaradi tega, ker tu gre seveda za razgradnjo v mikroplastiko. Eh, uh, Mi potrebujemo dejansko prave uh, razgradljive uh, vrečke, ki jih lahko kompostiramo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Frances Gambusa, minuto in pol. Ko govorimo o zmanjšanju uporabe plastičnih vrečk, govorimo o tem, da bomo izboljšali okolje, eh, da bomo oblikovali zakonodajo, da bo ta planet boljši za naše potomce. Mogoče na prvi pogled to ni zanimiva razprava, ampak eh, zadeva na milijone evropejcev in vpliva tudi na naše vsakdanje življenje. Po eh, večletnem boju smo prišli do cilja, torej, oziroma do tega, da lahko končno izboljšamo okolje. Kot pravi eh, komisija in kot je bilo povdarjeno tudi tukaj, eh, traja samo pet minut, eh, da se proizvede plastična vrečka, potem pa traja 500 let, da se taka vrečka razgradi. Situacija v različnih državah članicah je različna in zato je treba dati državam priložnost, da lahko do leta 2025 zmanjšajo porabo vrečk na 40 na osebo. Moramo pa biti eh, previdni in pozorni, da bomo dosegli ta cilj. Eh, Sredjam se z gospodom Flanaganom. Eh, naše babice bi nam lahko dale dobro lekcijo. V Kataloniji se trudimo za ta cilj že od leta 2007 naprej. Leta 2012 smo dosegli zmanjšanje za 54 odstotkov, želimo pa priti Eh, na 33 vrečk na osebo na leto do leta 2019. Eh, eh, želim se zahvaliti poročevalki gospe Auken in vsem poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo. Hvala lepa, gospod Gambuš. Tu imamo tudi motri kar ton za vas. Gospod Bronis Rope, ali sprejemate ta karton? Prosim, 30 sekund imate. Najlepša hvala, gospa predsednica. Človek ima vtis, da je edini način, eh, da zmanjšamo eh, količino plastičnih vrečk, da eh, nehamo te vrečke dajati na voljo brezplačno. Ali menite, da je to najbolj učinkovita rešitev? Morda bi morali razmisliti o tem, da bi eh, Eh, eh, zaračunavali take eh, vrečke in pomembno je razmisliti tudi o letu, kdaj ne bi to začeli. 15, 16, 17. To je alternativa. Dobra alternativa pa je tista, ki bo državljanom pomagala, da spremenijo svojo mentaliteto, ko gre za potrošno plastičnih vrečk. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je Jo Leinen za minuto in pol. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, komisar Vela. Vi ste pristojni tudi za pomorsko politiko eh, in lahko samo še enkrat ponovim, eh, mnoge plastične vrečke prestanejo v rekah, vodah in na koncu v morjih in mi imamo pač te velikanske preproge odpad, odpadkov eh, v oceanih. Eh, nekdo je govoril tudi o sedmi celini danes. Eh, vemo, da ima ta material dolgo življenjsko dobo in ribe tudi mislijo, da je to živilo, hrana, to pogotnejo in zbolijo. Torej je treba dejansko ukrepati. Treba je zmanjševati količino plastike. Eh, plastične vrečke eh, ne bi smele več biti brezplačne v trgovinah v Evropski uniji. Eh, plačevanje mora biti obvezno. Če nekdo želi vrečko in jo potrebuje, jo mora tudi plačati. Morda obstajajo tudi možnosti da se deloma prepovedo ker imamo tudi alternative na eh, drugih področjih zakonodaje to tudi počnemo slabše metode prepovemo zato da omogočimo boljše skupnosti. Avken, ki je ostala zvesta ciljem parlamenta, to ni bilo enostavno v trialogu. Komisija je hotela že umakniti ta dosje. Dobro je, da smo dobili ta rezultat, to je dober zakon in komisar vela se, da je pač vaša dožnost, da to vzvajate. Eh, uh, Hvala lepa. Sedaj sledi David Campbell Benjamin za eno minuto. Gospa predsednica, eh, razprava o tem poročilu je polna neupravičenih napadov na eh, okso razgradljivo tehnologijo. Eh, to je pomembno eh, pri smetenju, preprečevanju smetenja. To želimo doseči in v moji, mojem okolju, volilnem okolju se proizvajajo taki materiali in tu imamo potencial eh, za tisoče delovnih mest v prihodnje. Torej ta tehnologijo ima pravzaprav eh, potencial in eh, tu se poročevalka zauzema za hidrorazgradljive materiale. mi moramo stvari pravzaprav eh, neodvisno eh, preučiti na podlagi znanstvenih eh, dokazov in ne zgolj govoric. torej mi pozivamo da se opravijo dobre znanstvene študije in da se ne obsodijo prehitro oksorazgradljive snovi. hvala lepa gospod Kempel Benemen, dva modra kartona, eh, gospod Egnju in gospa Auken. Eh, ali sprejemate oba dva eh, kartona? Gospod Egnju, prvi. Mikrofon. No, sedaj pa deluje. To je ne. Uh, Eh, navadno. To je prijateljsko vprašanje. Jaz prihajam iz istega volilnega okrožja kot gospod Campbell Benjamin in ker verjetno besede ne bom dobil v postopku KHDI, mu dam eh, možnost, da več pove ali ni eh, to nenavadno, eh, da ljudje sodelujemo. Eh, no, modri kartoni so namenjeni temu, da se zastavljajo vprašanja. Niste zastavili vprašanje in sedaj pa dajem besedo gospe Auken. Tu smo dobili ilustracijo problema eh, oksorazgradljivih eh, snovi. Tu je šlo za britansko podjetje in v svetu smo morali pravzaprav doseči soglasje in mi smo pač morali dokazati, da je okso razgradljivo bolje kot nič. Vendar mi eh, želimo od komisije, da stori več in kolego sprašujem, ali se zauzemate za dobro preiskavo. Če se iz izkaže da je to slabše ali boste podprli tudi odpravljanje teh snovi gospod Kempel Beneman 30 sekund kot sem že dejal mi imamo pravzaprav dobro znanstveno študijo in mi moramo videti kako stvari eh, delujejo. Prepričan sem, da je to dobra tehnologija, ki nam bo pomagala uh, urediti ta problem. Obstaja pa zelo veliko neznanstvenih argumentov, ki se uporabljajo proti temu podjetju, se pravi, opirajmo se na dejstva in ne na predsotke. Hvala lepa. Sedaj pa eh, za eno minuto gospod Lampros Fontulis. Najlepša hvala. Danes razpravljamo o plastičnih vrečkah in o omejevanju njihove uporabe, saj prihaja do velikih obremenitev okolja. Mi menimo, da je to eh, korak v pravo smer, vendar ta korak ne zadošča. Zlasti, kar zadeva eh, okso razgradljive snovi, eh, tu ukrepi ne zadoščajo. Nekaterim se je to zdelo dobro, ker so menili, da je to okolju prijazen material, eh, vendar tu prihaja do velike okoljske eh, škode. Mi moramo to povsem prepovedati. Treba je prepovedati eh, plastične, eh, lahke plastične vrečke in ohraniti moramo samo tiste, ki so dovolj debele in težke, da jih lahko ponovno uporabijo in te morajo eh, konzumentki plačati. Mi se moramo vrniti k uporabi papirja, ki uporablja samo material iz reciklaže eh, in to morda ni tako udobno, vendar mi moramo tudi nekaj žrtvovati v korist varstva okolja, sicer bodo posledice katastrofalne, če bomo nadaljevali z dosedanjo prakso. Sedaj pa gospa Elžbetja Katarina Lukačevska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta direktiva je ena redkih, ki ne glede na, to, ne glede na razlike v parlamentu, uživa podporo naših političnih skupin v Evropskem parlamentu, kajti vsi smo prepoznali ta problem. Strinjam se z večino predhodnih govornikov, ki so omenili, koliko mm, torej milijarde vrečk smo zmetali v okolje in koliko let mora preteči, da se te vrečke v okolju razgradijo. Problem onesnaževanja in pa katastrofalni vpliv na živali in rastlinje, to je nekaj, kar ima grozljive razsežnosti in sedaj poskušamo rešiti ta problem. Z veseljem ugotavljam, da so nekatere države članice uvedle obvezo, da se lahke plastične vrečke prodajajo. In to ima tudi določen vpliv. Vesela sem tudi, da bo ta direktiva dala orodje državam članicam in upam, da bodo države članice ambiciozne pri doseganju naših ciljev. Ne moram pa se strinjati s tistimi, ki menijo, da je cena najpomembnejši dejavnik. Mislim, da moramo izobraževati našo družbo. Izobraževati moramo družine in otroke v šolah, in doma. Izobraževati jih moramo o vplivu na okolje. Izbirati moramo razgradljive eh, plastične vrečke. Hvala lepa. Hvala lepa, pravi gospod predsedujoča. Nikos Andrulakis je sedaj na vrsti za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa. 8 milijard eh, vrečk se je upravljalo leta 2010 v Evropski uniji. To pomeni 200 vrečk na osebo in večina teh vrečk eh, je bila eh, te navitezno uksorazgradljive vrečke, ki se dobijo v veleblagovnicah. Vpliv na okolje je zelo težek, kajti teh vrečk ne moramo še enkrat uporabiti. Eh, direktiva sedaj eh, prinaša spremembe za to, da bomo lahko ublažili vpliv na okolje. Evropski parlament je od samega začetka dejal, da je treba uh, zastaviti tudi uh, cilje za znižanje uporabe tudi lahkih, zelo lahkih uh, vrečk. Sedaj imamo dve možnosti oziroma države članice. Ali lahko uvede država članica uh, ukrepe, da, bo, uh, da bodo ljudje do leta 2019 uporabljali skoraj 90 vrečk na uh, leto na osebo, ali pa je tu še ena možnost. Namreč, da se prepovi brezplačno razdeljevanje teh vrečk do leta 2018. Ta dogovor pozdravljam in mislim, da smo danes vzpostavili zelo pomembno podlago za odpravo zelo velikega vira onesnaževanja. Sedaj pa Renata Briano za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča danes govorimo o recikliranju in pa naredili smo velik korak naprej pri zniževanju uporabe lahkih plastičnih vrečk. V preteklem letu je Italija sprejela prepoved brezplačnega razdeljevanja teh vrečk. To je bil zelo pomemben korak. Sedaj pa je pomembno to, da imamo še ambicioznejše cilje, ki jih moramo tudi nadzirati. In sicer v skladu z načelom iz ogibanja nastajanja a, odpadkov. Potrebujemo tudi industrijsko raziskovanje in pa potrebujemo ustrezne ukrepe. Lahke plastične e, nosilne vrečke e, prispevajo k poslabšanju kakovosti morja. Pomislite na vrečke v Pacifiku in na morskem e, dnu se izgrajuje velika plastična preproga že od 50 let. Eh, to je 30-krat večja površina kot Italija in eh, to eh, je sedaj grozljiva situacija. Nujno se moramo temu zavezati, da bomo to odpravili, kajti otroci upirajo svoje poglede v nas. Ne bom več sprejela modre kartice od tistih ljudi, ki so že enkrat spregovorili. Prosim za razumevanje, pravi gospod predsedujoča. Sedaj pa smo pri postopku KHDI, pretegnite pozornosti. Deset se vas je prijavilo, sprejela pa bom samo en prispevek na politično skupino. Giovanni Lavia bo prvi za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot veste, eh, v, sem predsedovala trialogu kot eh, predsedujoča. Eh, Predsed, gostujoči uh, eh, odbor za okolje. Dosegli smo dogovor. In ta dogovor je usmerjen v prihodnost. Ali lahko prosim znova začnete uh, zaradi tehničnih težav? Uh, to je bil velik uspeh za parlament. Kajti s svetom in poročevalcem nam je uspelo ustvariti skupno podlago komisija ni eh, vedno pripomogla k dogovoru. Eh, komisija je sama razmišljala, da bi umaknila to. To da, kakorkoli že, to je zelo pomemben dogovor, eh, ki so ga dosegli so zakonodajalci v skladu z lizbonskimi pogoji. To služi okolju. Nekatere države članice eh, so že prej uvedle standarde, sedaj pa imamo vsi te standarde, imamo skupne cilje, imamo tehnologijo in eh, standarde moramo postaviti zelo visoko, če želimo eh, pomagati v okolju. Nikola Kaputo, ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Znižanje uporabe uh, lahkih plastičnih nosilnih vrečk je cilj, ki uh, ga mora zasledovati Evropska unija. To mora biti prioriteta. Treba se pogledati kontekst. Leta 2010 smo ugotovili, da uh, je vsak državljan letno uporabil 190 plastičnih vrečk. Rada bi, eh, torej, rad bi čestital gospe poročevalke, ki je dosegla velik eh, korak naprej. Sedaj je predlog mnogo boljši kot eh, besedilo Evropske komisije. Sedaj imamo obvezni cilj znižanja in pa zavezo k temu, da je treba znižati število uporabljenih vrečk. Sedaj morajo države članice zapisati tudi letno poročilo. Na ta način lahko okrepimo zaveze, ki smo si jih postavili in sicer sa konkretnimi instrumenti, ki jih imajo države članice na razpolago. Sedaj države članice torej ovrednotijo položaj in pa poročajo Evropske unije, kaj so dosegle. Hvala lepa. Gospod Demes Make, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poglejte si velikanske plastične preproge na morju. In ko vidimo to, vidimo, da moramo nujno umeti uporabo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Ta hip vladajo velike razlike med državami članicami. Na Flamskem smo dosegli dobre rezultate, kajti števila, število plastičnih vrečk se je znižalo za 80 odstotkov in mi smo morda na vodilnem mestu, ampak še vedno bi lahko dosegli izboljšave. Evropski cilji pa prenašajo prednosti tudi za tiste, ki so že prej uvedli cilje. Sedaj imamo eh, predvedljiv okvir o okolje v vseh državah članicah. Besedilo tudi je dovolj prožno. Da bi bilo to pretirano, eh, torej to mnenje je po mojem mnenju populizem. Mislim, da moramo na področju okolja nujno ukrepati in predelava paketa oziroma svežnja o, a, a, o odpadkih ponuja možnost, da izboljšamo okolje. Hvala lepa, gospod Ivan Jakovčič, za eno minuto. Hrvatska je relativno. Hrvaška je relativno majhna porabnica teh vrečk e, glede na število prebivalcev, če govorimo pač o evropskem povprečju. Želim pa rad poudariti, da je Hrvaška velik eh, proizvajalec teh lahkih eh, plastičnih vrečk. In to je seveda za nas problem, eh, saj grozi izguba delovnih mest in vse, kar je povezano s tem. V 80-ih letih sem tudi delal v taki tovarni in danes sem tudi zelo blizu tej industriji. In danes eh, prav gotovo ne bom zagovarjal te industrije, temveč eh, bom podprl to eh, razpravo, kajti lahke plastične vrečke so se izkazale za resen ekološki problem in zaradi tega še enkrat imamo resen problem na Jadranskem morju, kjer morda ne bo prišlo do preproge kot v Pacifiku. Imamo imamo pa problem čezmejnega osnaževanja iz eh, Albanije in Bosne in Hercegovine in prosim komisijo, da to omeni tudi v pogajanjih eh, s tema državama. Hvala lepa. Igor Šolte je naslednji govornik za eno. Hvala za besedo. Prvo seveda čestitke gospe Avken za ustrajnost in prodornost pri tem eh, poročilu in seveda za samo odlično poročilo. Eh, plastične vrečke so seveda velika razvada za potrošnike in po drugi strani tudi izjemen oglasni prostor za trgovce zato seveda bodo ti ukrepi ki so predvideni v direktivah v direktivi in ciljih eh, verjetno mogoče malo težje eh, uresničljivi kot mislimo predvsem pa je potrebno vedeti nekaj če bi ljudje in potrošniki vedeli kakšne so posledice odvržene plastike Eh, bi gotovo ravnali drugače zato je potrebno ljudem seveda povedati resnico o plastiki in ne torej plastično eh, resnico mislim da številke so grozljive če devetdeset vrečk uporabimo samo enkrat to pomeni da se odpadki samo kopičijo in se dejansko kopamo v plastiki in vsaka država lahko največ stori sama z ozaveščanjem s prepričevanjem o škodljivosti plastike na okolje in mislim da plastika lahko pomeni tudi eh, material tudi možnost za ciklično gospodarstvo in seveda priporočam komisiji da znova uvede med prioritete tudi projekt cikličnega gospodarstva. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci. Zahvaljujem se vam za to razpravo. Slišali smo zelo konstruktivne prispevke. Drža, eh, omenili ste številne eh, primere iz držav članic, kako bi lahko omejili uporabo eh, lahkih plastičnih nosilnih vrečk. In ti dokazujejo, da so ukrepe lahko učinkoviti. Gospa Aukan je naprimer omenila Irsko, drugi primer je tudi Škotska. In iz, števila iz statistike iz maloprodaje kažejo, da je uporaba upadla za 80 odstotkov od preteklega oktobra in to so samo nekatere države članice, ki so že ukrepale. Ko bomo sprejeli uh, zakonodajo in ko bo ta začela delovati, bodo imele države članice v rokah urodje za učinkovito ukrepanje. V njihovih rokah je izvajanje. Kaj je prvi korak? Izbrati morajo med inštrumenti tiste, eh, s katerimi bodo eh, znižale uporabo plastičnih nosilnih vrečk. Ta direktiva se loteva eh, problema pri viru, namreč kako bi lahko preprečili uporabo. In bolj, ko bomo danes sprejemali preventivne ukrepe, manj nam bo treba ukrepati jutri. Zlasti, kar se tiče pomorskih odpadkov ki ste jih številni danes omenili. Številni ste omenili tudi to, da so pomorski odpadki velik problem za okolje. Ta problem okreža, ogroža pomorsko raznolikost. Dajal bi, da je to globalni problem, ki potrebuje globalno rešitev. Danes smo govorili zgolj o potrošnji teh vrečk v Evropski uniji, ampak ta problem je mnogo, mnogo širši. Vsem lahko zagotovim, da bomo ta problem zelo resno spremljali. Nova direktiva da Evropske komisije številne naloge, kot je naprimer tudi razvijanje metode za izračunanje Eh, letne eh, porabe lahkih eh, nosilnih plastičnih vrečk na osebo. Poleg tega tudi razvoj oznak za to, da bomo po celi Evropi priznavali biorazgradljive in pa zakompostirane primerne vrečke. Izdelati pa mora tudi vpliv oksobioloških razgradljivih vrečk na okolje. Teh nalog se bomo takoj lotili, zato da bi dosegli eh, roke, ki so zapisani v kompromisu. Kompromis, ki smo ga dosegli, je pomemben korak naprej. In velika eh, večina javnosti to tudi podpira. Zato novo direktivo bomo lahko pokazali, da se lahko Evropska unija učinkovito odzove na tisto, kar je javnosti pri srcu. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Hvala lepa, gospod komisar. In sedaj znova gospa Auken za, kot poročevalka. Izvolite. Thank you, Hvala lepa, eh, komisar Vela. Res upam, da bo to naša skupna zmaga nad tistimi v komisiji, ki so proti okolju. Mislim, da je danes eh, zgodovinski dan, kajti uspelo nam je doseči tako široko podporo v Evropskem parlamentu in pa med državami članicami, zato da bi dosegli znižanje. Eh, prožnost je vključena. Besedilo ni tako prožno, kot je bilo to v izbornem, izbornem besedilu Evropske komisije. Zelo podpiram upanje, sem kristijanka, ampak vendarle mislim, da moramo včasih kaj storiti, ne upati, ampak ukrepati. In to smo tudi storili. Zelo sem vesela, da ste nam obljubili, da boste uresničili vse, kar je v našem predlogu, zato da bi dosegli dobre številke. Tu imam številke iz Danske, ki so preveč optimistične. Pred nekaj dnevi sem se morala utepati teh vreč, kaj ti kar podelevali eh, so mi jih. Tuda, še vedno dobre številke, dobra sredstva in prožnost. In naj še enkrat tukaj povdarim, ne govorimo o prepovedi, kajti te vrečke so lahko koristne, govorimo o zniženju. In če boste uvedli ceno, ne davek, ceno na vsako vrečko, potem, kot vemo, bodo potrošniki pomislili, dobro, dobro, ali bom plačal pol evra, ne, morda bi pa lahko uporabil svoje žepe ali pa bi lahko uporabil uh, reciklirano plastično vrečko. Dobro je, da potrošniki dobijo nove navade. Torej, res hvala vsem, to je zgodovinski dan. Naj to ne bo zadnja zmaga na področju okolja te Evropske komisije. Naj bo to prva zmaga. Hvala lepa. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Hvala lepa, gospa poročevalka. Tudi sama čestitam vsem, ki so eh, delali na tem dosjeju. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo eh, čez slabo uro, torej od pol enih dalje. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevni red.